chers collègues, si vous voulez bien prendre place, je vous propose euh, d'ouvrir notre. Točka ena, sprejetje dnevnega reda. Tukaj moram sporočiti nekaj sprememb v zvezi z dnevnim redom za današnje popovdne in jutri dopovdne. Uh, Kar zadeva današnje popovdne, komisar Almunja, ki naj bi ga gostili od 15.15 ure 15. dalje, me je prosil, če lahko prestavimo njegov uh, prispevek na 17. uro. Točka 4 dnevnega reda se bo torej začela ob 17. uri. Potem pa, če se seveda strinjajo poročevalci, bi najprej začeli s točko 6 in sicer poročilo gospe Kinge Gönc, Evropski mikrofinančni instrument za zapostovanje socialno vključenost, gre za inštrument Progres in pa točko 8, Evropsko leto prostovoljstva 2011, gre za poročilo gospe Marian Harkin. Jutri nas je prosil odbor za proračun, da odložimo glasovanje o poročilu gospe Gönc o mikrofinanciranju in sicer zato, da bi lahko upoštevali tudi njihovo mnenje in eh, to smo tudi sprejeli. Glasovanje o letu prostovoljstva in pa kar zadeva dosedanjo točko 5, o tem bomo glasovali jutri. Kar zadeva glasovanje o točkah 9 in 10, tukaj bomo glasovali o predlogu resolucije proti postopku komitologije, kar predlaga komisija. In sicer, če bo naš odbor podprl predlog poročevalca, da zavrnemo predlog, da se financiranje inštrumenta za mikrofinanciranje vključi v program Progres. Če bomo torej sledili pri poročilu poročevalca oziroma poročevalke, bomo glasovali o predlogu resolucije proti postopki komitologije ki uveljavlja program Progres, ne da bi počakali na razpravo v našem odboru, ki je za to pristojen. No in na zadnje. Točka 15 na dnevnem redu. Ustno vprašanje glede selitev podjetij v EU in vloga finančnih inštrumentov EU. To naj bi tudi vključili v plenarno zasedanje novembra, v drugo plenarno zasedanje novembra, zato naj bi o tem glasovali hkrati z glasovanjem o zadevi del Irska, kajti obe tematiki sta tesno povezani. Se lahko strinjate s takšno razporeditvijo dela? Dobro. To torej pomeni, da prehajamo na točko 2, sprejetje zapisnikov vse, nisem dobila nekakršnih posebnih eh, zahtev, s tem torej sprejemamo zapisnike. Naj vas seveda obvestim kot običajno, da imamo tudi danes prenos našega zasedanja preko spleta. In mimo grede naj tudi povem, da je na voljo tudi sporočilo predsedstva o izboljšanju načina glasovanja v odborih, kar nam bo omogočilo še bolj učinkovito delovanje. Prehajamo torej na točko 5 dnevnega reda in sicer glasovanje o predlogu dveh pisem o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. In sicer imamo belgijski primer z področja tekstilne industrije in pa irski primer, ki zadeva podjetje Dell. Že V plenumu smo obravnavali oba primera in zato ne bi ponavljala to, kar je bilo povedano v belgijskem primeru. Tukaj smo že dosegli soglasje, kar pa zadeva irski primer podjetja Dell. Veste, da smo govorili tudi z obima pristojnima komisarjema za konkurenco in za socialne zadeve, da bi pridobili dodatna pojasnila. In dobili smo odgovor, ki, če se ne motim, da me je tudi že bil razdeljen v francoskem jeziku sicer, eh, gre za pismo, ki v bistvu ne podaja ne vem kakšnih pojasnil, eh, temveč bolj ponavlja, da je bila prošnja za državno pomoč za Poljsko sprejeta medtem ko gre pri primeru del za drugo tovarno na irskem, ne pa za alternativo kakemu drugemu podjetju oziroma kakšni drugi lokaciji tovarne v Evropi. Eh, mislim, da nihče ne nasprotuje pomoči irskim delovcem in zato kar predlagam, da glasujemo skupno o obeh pismih v predlagani obliki, kot je to potrdil tudi odbor za pravice žensko včeraj. Včeraj je skupina EPP podala zahtevo za ločeno glasovanje o posameznih amandmajih, vendar je v mestnem času skupina EPP tudi že umaknila ta svoj predlog, kar pomeni, da lahko glasujemo glede obeh pisem. Želi kdo besedo? Gospa Moran. Hvala lepa, gospa predsedevoča. Najprej naj povem, da se meni osebno in tudi v imenu skupine EPP zdi, da je delo, ki je bilo opravljeno v okviru odbora za pravice žensk, vsekakor zanimivo in koristno, zato se vam zahvaljujem. E, če to dopolnim s tem, kar ste dejali v zvezi s podjetjem Dell. E, dejstvo, da imamo na Irskem dva obrata in e, tudi na Polskem, mislim, da je vsem jasno, da so proizvodi, ki se proizvajajo na irskem, torej pisarniški računalniki, da so to proizvodi, ki izgubljajo trg, kar pa zadeva lokacijo na polskem, tam se predvsem proizvajajo računalniki tipov, ki so mnogo bolj iskani na tržišču. In eh, na ta način mislim, da smo dobro izpostavili, zakaj eh, tukaj gre. Res je, da smo zahtevali ločeno eh, glasovanje oziroma glasovanje po delih. Ta drugi del je bil zdaj umaknen in zato sprejemamo enotno glasovanje o celotni zadevi. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo besedo? Zdi se, da ne potem kar predlagam, da glasujemo o osnutku pisma mm, predsednik odbora za proračun. A ne se upravičujem, gospod eh, Kazak. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ja, zdi se, da smo dosegli soglasje glede tega poročila, ampak eh, problem, ki ga jaz vidim, je bolj proceduralne naprave, narave kajti glasovati bi morali 15 do 5. Sicer razumem, da ima komisar Munja težavo z časovnega vidika. Dobro, ne vidim sicer problemov danes, ampak eh, gledajte, če imamo že vnaprej določen čas za glasovanje, se moramo držati te predvidene časovnice, kajti kar nekaj poslancev ni tukaj, kajti menili so, da bi morali biti tukaj kasneje. Ja, to so sicer slabe navade, priti na odbor samo za glasovanje, ampak lahko vam zagotovim, da bom storila vse, da to uspešno rešimo v prihodnje. Mislim, da konec konca je model normalno, da komisarju dovolimo, da prestavi čas svojega prispevka tukaj pred našim odborom. Seveda, če bi imeli ogromno amantmajev, ne bi postopili tako, ampak glede na to, da glasujemo uh, v bloku, glede besedil, glede katerih je že bilo opravljeno tudi glasovanje odbor za, ženske, za pravice žensko včeraj, mislim, da ne bi smelo biti težav. Se strinjate? Da, hvala lepa. Dobro, torej, nihče temu ne nasprotuje, tako da predlagam, da zdaj glasujemo o pismo predsedniku odbora za proračun. Kdo je za? Proti? vzdržani? Sprejeto in sicer soglasno. No, kot dogovorjeno pod točko 1, a se uprečujem, gospod eh, Elmar. Mikrofon za govornika, lepo prosim. It was approved with one abstention, not... En vzdržan glas, samo za zapisnik. Dobro, hvala lepa. Očitno nisem videla dovolj daleč v dvorano. Hvala, da ste nas na to opozorili. Se je še kdo vzdržal? Gospod Clark? Ne, nisem se vzdržal, temveč sem glasoval proti. Dobro, torej. En glas proti en vzdržan, ostali za. Mislim, da s tem ne bomo spremenili končnega rezultata glasovanja. Točka 15. Predlagam, da obravnavamo ustno vprašanje, ki ga bomo predložili na plenarnem zasedanju. Gre torej ponovno za vprašanje v zvezi z Evropskim skladom za prilagajanje globalizaciji. Tukaj ne sprejmemo nekakšne resolucije, vendar nam bo to omogočalo, da nekoliko bolj celovito obravnavamo vprašanje selitve podjetij v EU in pa vlogo finančnih inštrumentov, ki jo leti lahko igrajo pri celotni strategiji. Kakšna pripomba na ustno vprašanje? Ne? Dobro, potem predlagam, da kar glasujemo o tem ustnem vprašanju, tako bomo lahko imeli skupno razpravo v plenumu glede teh dveh vprašanj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ustno vprašanje je torej sprejeto en glas proti in en vzdržan glas. Hvala lepa. Zdaj gremo naprej eh, z dnevnim redom in sicer je na vrsti točka 6. Tukaj pa kar predajam besedo gospe Kingi Gunc, da predstavi amandmaje k poročilu o Evropskem mikrofinančnem inštrumentu za zaposlovanje in socialno vključenost, inštrument Progress. Hvala lepa. Kot prvo se vam vsem zahvaljujem za vaše delo. 103 amandmaje ste predložili, to pomeni, da ste bili praktično vsi zainteresirani za to tematiko. Prav tako se vam zahvaljujem za vašo kooperativnost in za konstruktiven pristop. Pripravili smo kar nekaj kompromisnih amantmajev, ki združujejo nekaj vaših eh, predlogov, kajte kar nekaj jih je bilo takšnih, ki se navezujejo na zelo, zelo podobne sorodne tematike. To smo obravnavali skupaj s poročevalci v senci in zdi se mi, da v smislu same osebine nimamo kakšnih velikih sporov. Tukaj je samo še eno odprto vprašanje in eh, z veseljem bi se še enkrat sestala s poročevalci v senci po današnji razpravi, da spregovorimo o vediku socialne ekonomije, kajti tam so pomisleki eh, drugačni eh, glede tega, ali je sredstev dovolj ali premalo. To je seveda povezano tudi z vprašanjem, koliko eh, naj bi razširili ali omejili krok upravičencev. Mislim, da je bilo pametno o tem spregovoriti še enkrat. No, tukaj sta še dve drugi odprti zadevi. ena zadeva možno enoto za kontakte, za povezovanje na nacionalni ravni. Tukaj naj bi vzpostavili mehanizme za eh, koordinacijo sprem in spremljanje teh inštrumentov na nacionalni ravni. Ne želimo tega institucionalizirati, kajti kar nekaj nasprotovanja je bilo strani nekaterih članic, ki si ne želijo še ene institucionalne ravni, kajti to uvaja le uh, še več nepotrebne birokracije in to ni nujno v pomoč državam, kjer eh, je, so to vrstna sredstva potrebna in mislim, da ne bi bilo potrebno preveč eh, izredno tega zapisovati. Ključna razprava pa je potekala okrog eh, sredstev. Kot veste, je še vedno odprto vprašanje, ali naj uporabljamo zgolj nova sveža sredstva ali pa naj se uporabijo tudi sredstva iz programa Progress. V svoji argumentaciji sem eh, večkrat dejala, da je celotna filozofija tega programa drugačna od programa Progress, kajti tukaj lahko privabimo tudi druge oblike sredstev, tudi strani bank. In uh, zato se mi zdi pomembno, da pridobimo nova, sveža sredstva na podlagi takšne nove filozofije po drugi strani pa je tudi parlament glasoval za uh, povečanje količine sredstev v okviru programa Progress. Če bi to zdaj oduzeli temu programu, to ne bi bilo najbolj pametno. Poleg tega uh, gre tukaj za inštrument, ki je namenjen tistim, ki so sredstvo najbolj potrebni. Mislim, da bi bilo nesmisleno, da bi zdaj v krizi uh, zmanjševali uh, sredstva, ki so na voljo tem ljudem, temveč bi jih morali kvečemo še uh, povečevati v obsegu. Eh, tudi nekaj predlogov je bilo strani EPP-a, da bi del sredstev iz te proračunske postavke pridobili iz programa Progress. Po drugi strani pa odbor za eh, gospodarstvo podpira naše stališče in kolikor vem, tudi odbor za proračun, vključno s predsednikom odbora za proračun, podpira naše stališče in sicer menijo, da s tem ne smemo okrožati eh, ne novih, ne obstoječih programov. Tako da res bi me zanimalo, kako vi razumete to vprašanje, kajti to se mi zdi najpomenejše odprto vprašanje. Torej, zanimalo bi me eh, seveda tudi vaše mnenje glede drugih amadmajev, kjer pa kot rečeno smo skušali poiskati kompromisne rešitve, kolikor je to le bilo mogoče. Še enkrat pa se zahvaljujem za vso vašo pomoč in za kooperativen pristop. Hvala lepa. Kdo želi besedo s tem v zvezi? Gospod Sarkas. Predem vam nam besedo, gospod Sarkas. Čestitke tudi za nagrado, ki ste jo prejeli včeraj. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, tudi jaz vam čestitam za to nagrado. Vem, da bo to pomenilo veliko za prihodnje leto. No, rad bi podprl v imenu kolegov to, kar je delala poročevalka in nove kolege v odboru. Naj spomnim, da smo v tej razpravi branili tradicionalno stališče parlamenta s soglasjem vseh političnih skupin. Kar težko je bilo zagotoviti sredstva za inštrument Progress. In glede na to, da so ljudje skušali uvajati spremembe skozi stranska vrata, je bilo to še toliko bolj oteženo. In zato res upam, da ne bomo zdaj dovolili tega pol političnega, pol birokratskega manevra, ki bi se tukaj dogodil. Še ena stvar, glede katere ima poročevalka prav, je naslednja. V kriznih razmerah, kot eh, vladajo sedaj, je še kako pomembno, da ne počnemo nečesa, kar bi šlo na škodo tistih, ki imajo manj možnosti in denarja v družbi. Pomembno je, da ne jemljemo sredstev. Eh, iz tistih programov, ki so tako ali tako namenjeni revnim. Kajti to se mi zdi, da bi šlo v nasprotju z najpomembnejšimi programi, ki jih imamo, tistimi, ki izkazuje našo solidarnost s pomočjo potrebnimi. To, kar imamo pred seboj, je pač nek delež, to je neka porazdelitev sredstev. Ne želimo pa nečesar oduzeti programu Progress. In eh, to mislim, da je tudi bistvo in konec vse te zgodbe. Prepričan sem, da bo v odboru za proračun sprejeta pobuda za ta nov skupni inštrument, zdi pa se mi ključnega pomena, da podpremo poročevalko eh, v tej fazi, kajti mislim, da nima smisla, da zaključimo ena pogajanja s tem, da vstopamo v nova pogajanja na neki drugi točki. Če se ozremo krok svojih kolegov iz EPP-ja, eh, e tistih, ki so najbolj občutljivi do tega vprašanja, mislim, da se dobro zavedajo, da je to pač eh, tisti dokončni rezultat, da je to rešitev, ki jo potrebujemo in da to moramo sprejeti. Treba pa se je zavedati, da eh, nečesar ne bomo financirali iz programa Progress in da se bomo držali tega, kar imamo. In to je tudi najboljše pogajalsko izhodišče. Hvala lepa. Gospa Moran, potem pa gospa Šrotar. Najprej gospa Šrotar, prav, potem gospa Šrotar, potem pa gospa Moran. Ich äh, wollte noch mal Ja, še enkrat sem želela jasno povedati, eh, sprejeli smo sklep na plenarnem zasedanju v prvem branju in stališče parlamenta je tako jasno in na nek način pravzaprav nima smisla, če zdaj tukaj v odboru poskušamo spreminjati eh, tisto, kar smo sprejeli na plenarnem zasedanju in um, tudi nasplošno, kar je bilo sprejeto v proračunskih pogajanjih. Ne glede na to, uh, kakšen je problem, mislim, da se bodo stvari kazneje še razjasnile in tudi kot koordinatorji smo naročili študije, ki bodo jasno pokazale, kakšno funkcijo imajo mikrofinančni krediti in na podlagi tega lahko potem naprej razvijamo ta instrument. Za enkrat gre najprej za to, da imamo proračunsko vrstico in da to, kar smo ustvarili in kar je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju, da vse to ima pravno podlago in zato se moramo pri glasovanju zdaj osredotočiti na tisto, kakšna je vsebina te pravne podlage in kakšni so uh, pogoji, da ta denar namenjamo in ne, da zdaj zopet odpiramo načelna vprašanja. Euh, Madame Morin gospa Moran, potem pa gospod eh, Elmer. Merci, madame, euh, merci, madame la Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsekakor sem dobro prisluhnila temu, kar je dejala poročevalka in pa tudi eh, gospod eh, Sarkas. Razumem razloge, zakaj smo spremenili dnevni red. Naš eh, poročevalec v senci se nam bo v kratkem pridružil, upam, da boste tudi njemu dali besedo in se prevečujem, da sem prosila za besedo pred njim. Ampak nekakršnega dvoma ni, da se vsi strinjamo glede tega, da je potrebno razviti ustrezne inštrumente za mikrofinanciranje. Vsi smo temu zavezani, tudi Alejandro Serkas je to pravilno ocenil, namreč da gre za zadevo, ki nas je vsekakor združila, kar zadeva tisti temeljni cilj. Ampak, kar pa zadeva temeljni osnovni cilj in pa način, kako priti do tega, tukaj pa so verjetno določena razhajanja. Glede same osnovne osebine mislim, da se strinjamo. Pomembno je, da imamo na voljo inštrumente za mikrofinanciranje, še posebej za eh, pomoč tistim, ki so pomoči najbolj potrebni v krizi. Me pa nekoliko moti to, da tukaj govorimo o novih, svežih sredstvih. Glede na to, da smo v krizi, je proračun vsekakor zelo omejen in kar zadeva proračun parlamenta, mislim, da se moramo obnašati kar se da odgovorno in to je tudi razlog, zakaj je solidarnost, v katero želimo na ta način investirati, takšna, da ne bo privedla do proračunskih rešitev, ki ne bodo vzdržne. Morajo pa biti vzdržne za nas in pa seveda tudi za sam proračun, ki kot rečeno je dokaj omejen. In zato bomo glasovali na način, kot bomo, kajti ne želimo zagovarjati stališč, ki bi šla v nasprotju z nalogo odgovornega obnašanja, obnašanja, ki zagotavlja vzdržen proračun. Hvala lepa, torej, če prav razumem, boste v odboru za socialne zadeve še bolj stogi, kar zadeva proračun za, eh, odbor za proračun. To bo torej kar zanimiva razprava, ki jo bomo mislim, da kasneje imeli z gospodom Almonijo. Gospod Helmer, potem pa gospod Harkin. Gospod predsedajoča, najlepša hvala. Naj povem, da se v veliki meri strinjam eh, s tem, kar je želela povedati predgovornica. Eh, že več, kot sem govoril v tem odboru in ponovno ponavljam, da po vsej Evropski uniji, pa tudi po svetu, nacionalne vlade eh, sprejemajo odzive na krizo in to tako, da zmanjšujejo izdatke. In eh, tisti, ki so nas izvolili v, v ta parlament, eh, se bodo verjetno čudili, da medtem, ko vlade zmanjšujemo iz zmanjšujejo izdatke, mi v odziv na, odziv na krizo zahtevamo še več denarja. In zato v vrstah evropskih konzervativcev vsekakor nasprotujemo kakršnekomu dodatnemu denarju, ki bi ga dali tukaj na voljo. Uh, vemo, da je bil podan predlog, da bi 50 500 milijonov evrov prenesli iz, progr eh, iz programa Progres za eh, program mikrofinanciranja in eh, ne preveč nadušeno bi to lahko podprli, ne bi pa podprli kakršnih koli dodatnih izdatkov. Smo pa tudi zaskrbljeni, kar zadeva kompromisne predloge sprememb ki jih v trenutni obliki nismo pripravljeni podpreti, kajti, če prav razumem, ta, um, je namen mikrofinanciranja podpreti majhne projekte, ki imajo možnost uspeha. In eh, kot pravijo ti eh, predlogi sprememb, eh, se bomo tukaj osredotočili na tiste, ki so ogroženi zaradi socialne izključenosti. In bolj se zdi, kot da tukaj podpiramo projekte, ki imajo manjšo verjetnost za uspeh, kot pa tiste, ki, za katere je precej verjetno, da bodo uh, uh, uspeli in zato ne bomo podprli teh predlogov sprememb. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa Harkin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim poročevalki za odlično sodelovanje eh, tekom vseh razprav in eh, podprla bom kompromisne predloge sprememb. Mislim, da je poročevalka zelo uh, dobro povedala, da gre za denar, ki se uh, vrača. Ne gre za to, da bi ta denar zdaj investirali in ga ne bomo nikoli več videli. In mislim, da je to zelo močen argument uh, za to, da uh, potrebujemo več sredstev. Podpiram poročevalko na podlagi tega. Imam pa nekaj vprašanj. Eno je, uh, ali je verjetno, da bomo z, s tem zakasnili uresničevanje tega, eh, oziroma izvajanje tega sklada. Eh, ali lahko o tem že govorimo sedaj ali bomo morali preprosto počakati. Eh, in tudi to še ni bilo omenjeno, ne vem, če je zdaj to pravi kontekst, ampak od, to, kar je bilo rečeno o komitologiji in spremembi sklepa komisije, mislim, da mora sklep najprej sprijeti parlament in ne vem, ali bomo o tem sploh govorili. In pa še zadnji komentar, pravzaprav dva. Nihče tega ni omenjal. Ali bo ratifikacija Lizbonske pogodbe kakorkoli vplivala na ta dosje? Uh, Eh, to bi me zanimalo. In pa še slišala sem, kaj je povedal zadnji govornik o tem, kako vlade nadzorujejo in omejujejo izdatke. Mislim, da to, kar imamo tukaj pred sabo, je naložba, naložba podjetja, ki sicer ne bi imela dostopa do kreditov. Ne gre samo za uspeh podjetij, čeprav je to pravzaprav bistveno, gre tudi za socialno vključenost, gre za uh, Eh, neke širše posledice. In tisto, kar poskušamo kot parlament zagotoviti, je, da bodo tisti, ki nimajo dostopa do eh, kreditov, ker banke denarja ne posujajo, eh, Torej poskušamo zagotoviti, da bo ti ljudje imeli dostop do posojil, seveda pa znotraj določene strukture, ampak mislim, da je to pozitivno in ne negativno stališče. Hvala lepa gospa Silvana Rapti, potem pa gospa, ne vem, gospod Ungurejano. Najlepša hvala, hvala tudi poročevalki za odlično delo, ki ga je opravila. Naj povem, da se povsem strinjam eh, s tem, kar je povedal Alejandro Serkas in pa Naj še povem, da način, kako bomo uresničevali potem to sprijeto odločitev, tudi eh, vsekakor je zelo pomemben. Eh, glede na to, da govorimo o nekem socialnem eh, obrazu, socialni plati Evrope, ki grozi izginotje, tukaj moramo paziti, da ne bomo prenašali sredstev z uh, eh, tistih, ki jih imajo manj, tistim, ki jih imajo več. In osredotočeni se moramo na tiste, ki ta sredstva dejansko potrebujejo, eh, kajti na ta način bomo zagotovili, da se bo denar, ki jim ga namenimo, vrnil v družbo preko drugih kanalov, preko drugih poti. In eh, za zaključek naj rečem še, da denar ne sme priti iz programa Progress. Hvala lepa. Gospod Trajan Ungureano, potem pa bom še sama povedala par besed. Hvala, gospa predsednica. Naj eh, tudi sam podprem eh, ta predlagani pristop. Vsekakor ja mikrofinanciranju, ampak. Eh, Svež denar je tukaj posebno nekaj drugega, kajti ta nova vrstica bi eh, dodala še dodatni pritisk eh, me, na zgornjo mejo, kar zadeva proračun in to bi lahko ogrozilo druge programe. Eh, nov denar bi lahko pomenil, da ne bomo imeli pilotskih projektov. Naj vam dam primer. Eh, izvedel sem, da. Eh, je zdaj pritisk na zgornje meje proračuna tak kot nikdar poprej. In eh, naprimer tukaj je projekt razgradne jedrske elektrarne, ki naj bi te pod, eh, zahteval 300 milijonov evrov v obdobju 2007 do 2013 in 75 milijonov evrov vsako leto. Uh, bomo zato

No, moram reči, da ne poznam eh, skrivnosti skupine, katere sestavni del nisem, še osebe ne skupine EPP. Lahko pa vam kaj povem o tem, kaj se dogaja v našem odboru. Odbor za gospodarske in denarne zadeve, skupina EPP v duhu tega, kar pravi poročevalka, podpira te stvari. V odboru za proračun pa mi pravijo, da bo skupina. EPP podprla tudi te isto strategijo. Mislim, da se moramo lotiti tukaj temeljnih argumentov. Najprej, kar zadeva koriščenje sredstev iz eh, proračunske rezerve. Tukaj se je treba vprašati, ali so to res eh, sveža, nova sredstva, ki kakorkoli pomagajo pri odpravi eh, proračunskih deficitov ali pa zvanega dolga držav. Tukaj mislim, da ne govorimo o kakršnih koli novih sredstvih, ampak o proračunski rezervi. Zdaj, če si pogledamo proračun po prvem branju v parlamentu. Glede na krizo, v kateri se je znašla Evropska unija, je parlament za pogajanja s svetom izpostavil tri prioritete. Financiranje drugega dela programa za oživitev gospodarstva, obradovanje krize mleka in pa ta program mikrofinanciranja. To je torej program, o kateri smo glasovali kot o eni od prioritet za naš proračun, ko gre za usklajevanje proračuna. In moram reči, da bi se mi zdelo res paradoksalno protislovno, če bi odbor, ki je matičen odbor za ta projekt, glasoval proti iz proračunskih eh, razlogov, ki sploh morda ne izhajajo iz logike eh, osnovne dejavnosti tega odbora, ampak eh, je to nekaj, kar izhaja iz našega odbora. No in še eno stvar bi povedala. V kriznih razmerah imamo dve možni stališči. Ali pač eh, se zapremo doma, zapremo vsa okna in vrata, nič ne jemo, nič ne pijemo in čakamo, da bo stvar mimo. Druga možnost pa je, da pogledamo lahko morda s kom kaj skupaj naredimo in najdemo nek način, kako napredovati. In zdi se mi, da ta program mikrofinanciranja predstavlja ravno to drugo strategijo. Nimamo ne vem koliko različnih orodij na voljo, da bi dosegli napredek. Ta projekt, ta program je nekaj, kar govori v čast Evropski uniji. E, to je nekaj, kar lahko mi storimo za najbolj ranljive sodržavljanja. In ne morete mi reči, da če želimo financirati to, da bomo potem naredili korak nazaj pri drugih programih, smo se, za katere smo se borili, e, tako kot smo se, v mislih imam program Progress. In če bo ta parlament e, v tem ozračju podal takšno sporočilo, da torej ne nameravamo resno izvajati tega orodja kot e, enega pomembnih orodij za odziv na krizo, potem mislim, da gremo po napačni poti, ampak seveda ima vsakdo pravico, da se sam eh, odloči po svoje vesti. Upam pa, da boste morda po prespani noči eh, nekoliko bolj smotrno razmišljali. Gospa Moran, če smem samo se odzvati na to, kar ste ravno kar dejali eh, v tem vašem sintetiziranem galopu skozi to problematiko. To, kar sem dejala z EPP-em, to, kar je dejala naša poročevalka, nikakor ni nekaj, kar bi ciljalo na samo bistvo, se pravi na sam politični strateški cilj mikrofinanciranja, kar podpiramo, za kar smo glasovali in eh, iz ta istih razlogov smo za in se borimo v tem odboru že leta in leta za to, da bi zagotovili aktivno vključenost in eh, predvsem socialno vključenost tudi s pomočjo mikrokreditev. To smo vedno zagovarjali in vedno bomo. To, kar pa je bilo rečeno, zadeva načine, kako to dosegati, ne pa cilj. Vaš eh, prispevek je zadeval sam cilj, to, kar pa sem jaz omenila, zadeva način, kako doseči ta cilj. In jasno je, da imamo pogosto, ali vsaj včasih, iste cilje, vendar pa je vizija poti, po kateri doseči ta cilj, eh, nekoliko drugačna. In mislim, da nam lahko zaupate, gospa predsedujoča, da zasledujemo isti cilj kot vi. Gospa poročevalka, v zaključek. For... Najlepša hvala za komentarje in za to ponovno živahno razpravo o tem vprašanju. Na današnjem zasedanju odbora za krizo je bil izrečen stavek, ki je zelo pomemben, sicer je bilo rečeno, da potrebujemo več podjetniškega duha v Evropi in to je tisto, kar zdaj poskušamo vzpostaviti z mentorstvom in s pomočjo tistim, ki nimajo eh, znanja in spretnosti in dostopa do komercialnih posojil v tem trenutku. Tem ljudem pomagamo razviti nekaj novega, eh, nove spretnosti, vzpostaviti nova podjetja, eh, ki jim bodo omogočali nadaljne preživetje. In uh, omenjam to, eh, ker je bilo zastavljeno tudi vprašanje, zakaj temu namenjati sredstva. Mislim, da je zelo pomembno, da poskrbimo, da ne bo prišlo do zamud pri osničevanju tega programa. In eh, mislim, da bomo trialog eh, lahko začeli dokaj k malu. Zaenkrat se govori o 16. novembru. In kolikor sem slišala v prejšnjih razpravah s komisijo in svetom, obstaja določena eh, odprtost, določen posluh za naše argumente in da bi eh, tudi eh, porabili tisto, kar je še na voljo do zgorne meje kot vir financiranja Eh, še posebej pa bi bilo dobro, če bi tukaj lahko vključili tudi nekonvencionalne finančne institucije kot eh, ponudnike mikrokreditov, eh, potem bi lahko izgradno zmogljivosti financirala iz programa progres. Eh, to torej ne bi bilo isto sredstvo, ampak del sredstev iz, pro, iz programa progres bi porabili za izgradno zmogljivosti. Eh, v to smer bi tole morda šel dialog in eh, zato me zanima tudi, kaj pravijo predstavniki komisije, ki so tukaj. Potem smo zopet govorili o tem, da je to denar, ki se bo vrnil, kot je omenila gospa Harkin, denar, ki bo prišel nazaj v Evropski proračun po drugih poteh in najti moramo več virov. Govorimo o e, dveh milijardah in pol, ne e, o zneskih, o katerih smo nekaj slišali in torej res upam, da bomo lahko e, našli ta sredstva. Upam pa že, kot rečeno, da bomo čim prej začeli s trialogom in z uresničevanjem projektov. Uh, Eh, samo še pripomba. Eh, pripravljena sem tudi eh, se vsesti še s poročevalci v senci in imeti še en krok pogovorov. In mislim, da bo pravi trenutek potem, ko bo gospa Harkin tudi predstavila svoje poročilo. Najlepša hvala. Gospod Ungurjan, še enkrat. E Naj še enkrat povem, da. Evropska ljudska stranka sto odstotno podpira mikrofinanciranje. Poskušamo pa tudi najti nek razumen način, kako financirati ta projekt. Mislimo, da ne gre za to, ali bi ta projekt imeli, ampak da gre za vprašanje, kako ga oblikovati. In eh, zelo pomembno je, da je naše stališče pravilno razumljeno. Hvala. Merci. Euh, il n'y a plus d'autres demandes. Hvala lepa, ni več drugih prošenj za besedo, tako da zaključujemo s to točko na dnevnem redu. Naj vas samo spomnim, da kot je dejal gospod eh, Sarkar, bomo o tem glasovali jutri, to bo zadnja točka na dnevnem redu bo pa potem potrebno še besedilo sprejeti v prednjemu decembra. Dobro, s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu in prehajamo na točko 8 in sicer osnutek mnenja gospe Marian Harkin, Evropsko leto prostovoljstva 2011. Preden pa vam dam besedo, se najprej zahvaljujem naši poročevalki, ki je sprejela to nalogo, da bo delala v zelo napetem ozračju z zelo, zelo napetim urnikom. In na stvari so se kar naenkrat zelo, zelo pospešile in to kar drastično. Tako da se vam še enkrat zahvaljujem, gospod poročevalka, za vašo kooperativnost, ki nam omogoča, da to razpravo vodimo že danes. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Govorili ste o časovnici in uh, samo toliko, da se bodo poslanci in poslanke zavedeli, kakšno je stanje. Trenutno gre za postopek. Uh, Eh, posvetovanja in eh, razlog, zakaj smo se odločili to nekoliko pospešiti, je, da nam je švedsko predsedstvo zagotovilo, da bo dejansko prišlo do posvetovanja in da bodo upoštevali stališče parlamenta, kajti po eh, sprejetju Lizbonske pogodbe in to bo nekoliko spremenilo stvari, bo tukaj prišlo do postopka soglasja, kar pomeni, da bo parlament samo rekel da ali ne ne da bo to vplivalo na eh, same podrobnosti do končno sprejete odločitve. Zato smo nekoliko pospešili ta postopek eh, in kolikor vem je bilo predvideno, da bo zadeva prišla na plenarno zasedanje decembra. Ampak eh, kolikor vem je zdaj stvar taka, da eh, če želimo to sprejeti pred Lizbonsko pogodbo, moramo to uvrstiti na plenarno zasedanje že novembra, ampak morda bodo kaj več povedali tisti, ki so bolje podočeni. In kot je povedal gospod poročevalec Kurja, eh, eh, je predvideno oziroma je mogoče, da bi se tudi poročevalci v senci udeleževali sestanko s predsedstvom. In uh, ne vem, eh, ali se bo to kaj spremenilo, potem, ko bo sprejeto naše mnenje tukaj v odboru, ampak upam, da bo ostalo tako, kot je, ker bi bilo to eh, zelo pozitivno. Samo dva eh, komentarja v zvezi s predlogi sprememb samega poročevalca, ker mislim, da so ti pomembni za naš odbor. In sicer gre za predloge spremembe 4 in 11. Tukaj prihaja do spremembe uh, in sicer professional skills nadomešča social skills in pa uh, na drugem mestu nadomešča economic cohesion s social cohesion. In uh, zdi se mi, da bi pravzaprav tukaj morali omeniti tako gospodarsko kot socialno kohezijo in da gre tukaj tako za poklicne kot za uh, socialne spretnosti, uh, toliko kot splošni komentar. Uh, Eh, in eh, danes zjutraj se nas je sestala večina poročevalcev v senci eh, in uspelo nam je sprejeti dogovor pravzaprav o vseh vprašanjih. In dobili smo tudi predloge sprememb in kolikor smo danes zjutraj uspeli ugotoviti, ni več odprtih vprašanj in upam, da bomo to lahko hitro razrešili. Potem pa še nekaj komentarjev v zvezi mojimi lastnimi predlogi sprememb, kajti nedvomno bo želel še kdo drug komentirati. Uh, Um, najprej prvi predlog spremembe. Tega smo predložili preprosto zato, da bi okrepili pravno podlago. In pa uh, drugi predlogi spremembe, ki so po mojem mnenju spremembi, je, da omenimo participativno demokracijo, to je ključnega pomena, ko govorimo o prostovoljstvu in pa da se vključi tudi medgeneracijsko prostovoljstvo, ter da zagotovimo, da prostovoljstvo spodbuja socialno vključenost, boj proti rasizmu, eh, prispeva k medkulturnemu, eh, medetničnemu in medverskemu dialogu. In pa še eh, dva druga komentarja, ki bi jo rada podala tukaj. Uh, obstaja velika priložnost za sinergije z projekti oziroma programi, ki že obstajajo. Poleg tega pa leta 2011 v Atenah potekajo tudi posebne eh, olimpijske igre, poletne igre in veliko prostovoljcev bo sodelovalo tudi tam. In um, mislim, da je bomo na ta način imeli veliko priložnosti za to, da izpostavimo prostovoljstvo, da bo prostovoljstvo bolj vidno in da se bodo ljudje bolj zavedali njegovega pomena. E, še nekaj, kar je potrebno tukaj izpostaviti, je tudi velika gospodarska vrednost prostovoljstva. 31 držav globalno in od tega mislim, da 6 držav članic uh, Uh, uporablja tako imenovani priročnik Združenih narodov, ki meri prispevek prostovoljstva k gospodarstvu. Uh, Češka, Belgija, Francija mislim, da to uporabljajo. In uh, to kaže, da na ta način, torej da prostovoljstvo prispeva k 5 do 8 odstotkov BDP-ja. Um, Torej, poleg socialnega učinka je se potrebno zavedati tudi gospodarskega učinka in ga vključiti v e, enačbo. Tudi mednarodna organizacija za delo se je združenimi narodi eh, torej odločila, da eh, vključijo prostovoljstvo tudi v nacionalne statistike in eh, To se zdaj uporablja že zadnji dve leti in mislim, da je tukaj prišlo do veliko napredka. Eh, in eh, v končni fazi veliko ljudi pravi, da tisto, česar ne moreš prešteti, ne šteje nič, ampak mislim, da je eh, prostovoljstvo tukaj svetla izjema. In pa še dve zadevi na kratko. Prosila sem za povečanje proračuna 6 na 12 milijonov. Če si pregledate preostala evropska leta, boste videli, da je bil proračun bistveno večji od 6 milijonov. In pa še omaknila sem zadnja dva predloga spremembe. Eh, namreč komisija je predlagala, da bi lahko. Eh, torej, evropsko sofinanciranje je bilo do 80 odstotkov, sama sem v osnovi predlagala 75 odstotkov, ampak sem to potem umaknila, eh, kajti porajali so se pomisleki, da bi raven sofinanciranja lahko povzročala težave nekaterim državam in temu bi se vsekakor želeli izogniti. Z veseljem pa bom prisluhnila tudi komentarje. Hvala lepa, gospa poročevalka. Gospa Juta Steinrock. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se, gospe Harkin, za dobro, uravnoteženo poročilo in za zelo konstruktivno sodelovanje. E, in eh, mislim, da smo zato dosegli tudi zelo dobre rezultate. E, in sicer e, imam samo dve pripombi. E, Eh, najprej, kar zadeva zavarovanje za primer nesreče. Eh, pomembno je, da eh, so prostovoljci zavarovani za poškodbe in tudi za škodo proti tretjim osebam. In pa, um, kot kažejo izkušnje iz Nemčije, je pri Eh, socialnem delu oziroma na podlagi eh, prostovoljnega dela mogoče eh, zahtevati tudi eh, socialne dejatve oziroma eh, pokojninske pravice in eh, tudi to mislim, da bi bilo potrebno vključiti. Hvala lepa. Besedo ima gospa Karina Delim. Hvala lepa kot eh, poročevalka v odbor za regionalno politiko. Lahko povem, da smo glasovali o tem poročilu danes do povdne. Gospe Harkin, se, se <laughs> zahvaljujem za njeno uh, delo in uh, pa tudi za kontekst, v katerem je bilo to vprašanje obravnavano. Najprej je bilo rečeno, da treba čakati na lizbonsko pogodbo potem smo morali čakati na nekaj pritiska strani švedskega predsedstva, ki je to želelo vključiti v svoj seznam prioriteti in tako naprej in tako dalje. Skratka, zdi se mi, da so predlogi gospe Harkin vsekakor koristni, kar zadeva krepitev količine sredstev ali pa krepitev pomena prostovoljstva. Eh, se pa zahvaljujem tudi za to, da ste vključili naslednje amandmaje. Najprej amandma, ki bo izpostavil kriterije OZN glede opredelitve prostovoljstva. Leto prostovoljstva mora spodbuditi vsako državo k temu, da dejansko da nek status prostovoljstva, v smislu pogojev dela, to kot prvo. Kot drugo, mislim, da nikakor ne smemo prostovoljstva oziroma s prostovoljstvom nadomeščati plačnega dela. Torej, javni organi ne smejo uporabljati prostovoljstva za to, da bi z nižjimi stroški lahko izvajali določene funkcije, ki so lastne državi. No in na zadnje naj še povem, da je leto prostovoljstva leto solidarnosti, leto sodelovanja, torej leto boja proti vsem oblikam diskriminacije. In to torej pomeni, da moramo dati dostop do prostovoljstva tudi vsem prebivalcem vseh držav članic, ne glede na njihov izvor. Na zadnje naj še povem, da je potrebno prostovoljstvo zagotoviti tudi ustrezno zaščito zdravstvenega in varnostnega vidika. Mnogi prostovoljci danes delajo na uh, gradbiščih brez zaščite, potem naprimer prostovoljni gasilci, eh, tudi njim je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje uh, dela z vidika varnosti in zdravja pri delu. No in kot pravi eden od konceptov Evropske unije, je leto prostovoljstva tudi leto promocije miru. Torej, da prostovoljstvo omogoča to promocijo miru, ampak ne le to, gre tudi za izmenjavo med narodi, za sodelovanje sever-jug in pa tudi za opomin eh, glede solidarnega in eh, socialno usmerjenega gospodarstva. Hvala lepa, gospod eh, Čaba Sogor. Patrice, vem, da je kojalen tište, veš, minden. Hvala lepa sem poročevalec EPP-a, strinjamo se z vsemi elementi tega poročila, podali smo nekaj predlogov za reformulacijo nekaterih redakcijskih rešitev v besedilu. Eden od predlogov je bil, da bi razlikovali med eh, prostovoljstvom in plačanim delom, mislim, da vsekakor ne smemo mešati enega z drugim. No, po drugi strani pa smo predlagali tudi, da je potrebno posebno pozornost nameniti tudi mladim evropskim demokracijam, kjer sofinanciranje pogosto predstavlja probleme. Zato smo tudi podprli predlog za krepitev obsega financiranja namesto šestih, torej 12 milijonov v teh eh, novih demokracijah sta civilna družba, prostovoljstvo zelo ranljiva koncepta. No, še en predlog želi bi, da ne bi le leta 2011 ostalo tisto, v katerem govorimo o prostovoljstvu, ampak da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnje. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Zdi se, da ne predstavnikov komisije ne vidim v dvorani. Torej, gospa poročevalka, besedo vračam vam za zaključek te razprave. Thank you, Madam Chairperson. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot je povedala večina govornikov, se večinoma strinjamo, kar nekaj eh, zadev je bilo izpostavljenih, eh, nezgodno zavarovanje, eh, varstvo pri delu in z veseljem bom to upoštevala. Razpravljati bo potrebno še o pokojninskih pravicah in morda bomo tukaj uspeli tudi kaj najti in preučili bomo. Um, različne možnosti uh, Eh, potem pa razlikovanje med volontarijatom in benevolatom v nekaterih državah obstajajo razlike med tem, ampak eh, strinjam se s tem, da prostovoljstva ne smemo nadomeščati eh, oziroma uporabljati kot nadomestek za plačano delo in s tem se posem strinjam, vsekakor s prostovoljnim delom ne smemo nadomeščati plačanega profesionalnega dela. Toliko z moje strani, gospa predsednica. Merci, Hvala lepa, gospa poročevalka. Torej, do konca današnjega dne imate še, da pripravite dokončne kompromisne rešitve. Omenjeno je bilo kar nekaj težav, kar zadeva samo časovnico s tem predlogom. Kot rečeno, že na samem začetku je šlo tukaj za določene spremembe v smislu strategije, odbora za kulturo, tako da še enkrat hvala poročevalki in vsem poročevalcem v senci, ki so omogočili, da je delo potekalo kar se da hitro, z besedili zgolj v angliškem jeziku in prepričana sem, da bo ta rezultat koristen za poglobljenejšo razpravo te problematike strani odbora za kulturo. Glasovanje bo potekalo jutri in sicer o o vseh amandmajih, predlaganih strani gospe Harkin in pa odbora za kulturo. Eh, odbor za kulturo pa bo glasoval 23. novembra, potem, ko bo obrnaval besedilo in sicer 10. novembra. Rok eh, za oddajo madmajo pa je 12. novembra to je torej časovnica za enkrat, ampak kot veste, se včasih stvari spreminjajo, ne glede na to, kar je bilo morda že dogovoreno. Tako, s tem smo zaključili s to točko na denem redu in uh, zdaj prekinjamo zasedanje, kajti komisarja Almonje ne bo med nami pred 17. uro. To je vedno nevarno, kajti tvegane je, da vas bomo kar nekaj izgubili v tem času, da se ne boste vrnili, ampak vse vas eh, prisrčno vabim, da se vrnete v dvorano ob 17. uri za izmenjavo mnen s komisarjem. E, torej vidimo se k malu, hvala pa tudi tolmačem za pomoč pri tem tako raztresenem urniku. Hvala lepa.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

chers collègues, je vous propose de reprendre euh, notre séance en m'excusant. Spoštovani kolegi, predlagam, da nadaljujemo z našim zasedanjem. Prevečujem se še enkrat za premor, ampak eh, verjetno boste razumeli, da glede na izredno zasedanje kolegija komisije, komisar ni mogel um, sodelovati ob predvidenem času. Torej, še enkrat. Uh, Hvala lepa, gospod komisar, da ste se odeležili naše seje, seje odbora za poslovanje in socialne zadeve. Še posebej je to pomembno z vidika aktualnih razmer in tudi z vidika socialnih razsežnosti te krize. Konkretne je o razlogih za današnji sestanek. Najprej 14. oktobra je komisija na predlog komisarja sprejela sporočilo o vzdržnosti javnih financ z vidika socialnih sistemov. Eh, danes ste objavili tudi izgled gospodarske rasti za jesen. To so vsekakor teme, ki nas zanimajo. Še enkrat hvala lepa, gospod komisar, da ste z nami in brez nadaljnega vam kar predajam besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če dovolite, mm. bom govoril v svojem maternem jeziku. Spoštovani, če, želi, če vas ne moti, bom govoril v svojem maternem jeziku. Zelo me veseli, eh, da danes popovdne lahko govorim prav pred odborom za zaposlovanje. V prejšnjem eh, mandatnem obdobju sem imel možnost z nekaterimi izmed vas voditi uh, um, dialog, se pogovarjati torej z nekaterimi iz odbora za eh, zaposlovanje in socialne zadeve. Na vašo željo uh, sem danes tukaj in sem tudi zelo zadovoljen, da sem tukaj in da vam povem nekaj o gospodarskem stanju, se z vami posvetujem, eh, tudi o um, prognozah glede jeseni, ki smo jih lahko slišali včeraj. Um, rekel bom tudi nekaj o, o vzdržnosti, dolgoročni vzdržnosti javnih financ, ki, um, torej poročilo, ki, ki je pred nami že od srede oktobra. Naslov mojega včerajšnjega uh, ekspozeja je bil, bil uh, recesija je konec izhajamo iz recesije, drug del leta 2009 kaže že precej uh, pozitiven trend, predvsem če pogledamo kazalnike, uh, kazalce za uh, aktivnosti. To se je občutilo že v drugem kvartalu letošnjega leta, še bolj pa v tretjem kvartalu. In upam, da se bo ta trend nadaljeval tudi do konca leta in v letu 2010. Ta eh, pozitivn vidik um, napovedi um, ga moram pospremiti tudi z nekaterimi elementi, ki še niso tako pozitivni in eh, predočiti nekaj stvari, glede katerih smo še zaskrbljeni. Najprej je tu um, brezposelnost. Brezposelnost še, se še naprej povečuje in um, po napovedih se bo povečevala tudi v letu 2010 in to v večini držav članic. Brezposelnost bo torej ostala um, precej visoka v veliko državah in tudi v letu 2011 bi se naj še nadaljevala visoka eh, stopnja brezposelnosti. Pri analizi gospodarske krize smo že rekli, da, da negativna reakcija trga na področju brezposelnosti, um, negativna reakcija pri številu delovnih mest um, prihaja z določenim eh, časovnim zamikom, eh, z zamikom dveh, treh kvartalov. In ravno to se je zdaj tudi pokazalo. Letos smo doživeli več kot dvoprocentno rast brezposelnosti in ta razvoj pričakujemo, da se bo nadaljeval tudi v prihodnem letu. Čeprav bodo um, številke rasti že pozitivne. In tudi leta 2011 je za evro območje napovedano, da bo um, približno enako ostala raven zaposljivosti, da bojo mogoče številke malo bolj um, pozitivne. Ampak za, leto, za leto 2012 še ne moremo predvideti, kako visoko se bo dejansko dvignila brezposelnost. Um, skratka, socialna kriza lahko rečemo, da se bo še vse nekaj časa nadaljevala. In z politiko na področju proračuna z, z ukrepi glede zaposlovanja moramo eh, nadaljevati tudi v letu 2010 in 2011, da bo se rast, ki se je že začela, potrdila. In to bo razvidno tudi v teku naslednjih kvartalov. In šele leta 2011 bo mogoče um, umiriti to aktivno zaposlovalno politiko. To je torej to, eh, tisti element, ki bi lahko rekli, da je negativni element gospodarske krize. Drugi vidik pa je eh, močno javno zadolževanje. Zasebno zadolževanje, javno zadolževanje, zadolževanje podjetij, vse to so področja, um, kjer poteka proces um, um, slabših uh, bilanc in da se tudi, um, ta, da se tudi um, dviguje javna zadolženost. Zadolženost načrtujemo, da se bo do konca leta 2020 še povečala in da se bo tudi leta 11, 2011 še povečevala, da se še ne bo umirila. Tako da bo potrebna konsolidacija um, proračunov v letih uh, po krizi manevrski prostor za um, javne finance ne bo velik. Um, zelo se bomo morali potruditi, da uh, spodbujamo um, socialne sisteme za posljivost javne finance. Skratka, naš manevrski prostor bo kar nekaj let po končanju gospodarske krize pod velikim pritiskom, predvsem zaradi visoke stopnje uh, Eh, javnega zadolževanja, ki je seveda posledica um, premale gospodarske rasti, premalo gospodarskih spodbud. To so torej um, te splošne stvari, ki so šle iz naše analize gospodarskega stanja. Še en komentar, ki um, glede um, stanja proračuna niti 2009, niti 2010, niti leta 2011 um, se riziki ne bodo zmanjšali. Deflacijski, eh, deflacijski riziki so sicer izginili. Torej, kar se deflacije tiče, lahko rečemo, da smo lahko pomirjeni. To med drugim tudi pomeni, da kupna moč prebivalstva, družin, uh, se krepi. Predvsem na račun uh, zelo nizke inflacije. Še, seveda, eh, še vedno obstajajo riziki za višjo inflacijo, ampak vseeno lahko rečemo, da so te nevarnosti um, manjše oziroma se izravnavajo z drugimi. Tako da pričakujemo lahko um, nekak ponoven zagon gospodars gospodarstva brez višje stopne inflacije. Zdaj prehajam k poročilu o, o dolgoročni vzdržljivosti javnih financ. Pred tremi leti smo predstavili prvo poročilo in zdaj, tri leta kasneje, kot smo se takrat tudi dogovorili, je pristojni eh, komisarjat z ostalimi, eh, z vsemi državami članicami pripravil novo poročilo o dolgoročni vzdržljivosti javnih financ. Komisija je to poročilo pospremila tudi z izjavo, ki smo jo sprejeli 14. oktobra. Poročilo o dolgoročnih eh, projekcijah, napovedih je seveda poročilo, ki se um, naslanja na konstantne politike v Evropski uniji uh, in zanaša se na določene trende, ki smo jih napovedovali za 20, 30 ali 40 let, ki pa jih seveda moramo sproti korigirati. Uh, z določenimi socialnimi um, odločitvami in političnimi odločitvami in kakimi drugimi spremembami. Vseeno pa je to um, pravzaprav predvsej uporabno za to, da sploh lahko ustvarjamo napovedi za prihodnost. Predvsem nam lahko povejo, kaj se bo zgodilo, če nič ne bomo naredili. Na podlagi teh napovedi, na podlagi informacij, ki jih v določenem trenutku ima, imamo, Eh, na podlagi stan proračunov, um, informacij o tem, kako se stanja zaposljivosti in brezposelnosti spreminjajo, smo torej izdelali to poročilo. In na podlagi tega lahko tudi um, napovemo določene stvari. In ko bomo to poročilo v miru analizirali, bomo seveda videli, da obstajajo stvari, ki nas bodo znemirile, ampak lahko bomo tudi iskali um, poti, da se negativnim trendom izognemo. Najprej bi primerjal analizo iz 2.9 z analizo iz 2.6, torej kaj se je v treh letih spremenilo. V teh treh letih smo imeli gospodarsko krizo leta 2007, ki se je potrdila še v letu 2008. Imeli smo um, torej, problem brezposelnosti, ki je veliko večja, kot je bila leta 2006. Kar se demografskih eh, napovedi tiče, so bile spremembe take, da glede, na, eh, glede nekaterih držav članic eh, so napovedi, eh, so, je realno stanje boljše, kot so bile napovedi. Um, migracijski tokovi v nekaterih državah članicah v zadnjih treh letih so vodili uh, do sprememb v demografskih napovedih. Skratka, na ta račun eh, imamo v nekaterih eh, državah ehm, spremenjeno demografsko sliko, kot je bila leta 2006. V drugih državah so migracijski tokovi bili veliko manjši, kot so bili napovedani. Napoved je bila tudi, da ehm, glede staranja prebivalstva v, treh, v teh treh letih. Torej, kako staranje prebivalstva vpliva na zdržljivost javnih financ? Seveda, staranje prebivalstva pritiska na javne finance. Eh, in danes eh, lahko rečemo, da je ta pritisk še večji, kot je bil pred tremi leti. Eh, tretjič so pri teh napovedih se pojavile spremembe pri posameznih državah, um, ki so se odločile za določene reforme, kar se tiče zdržnosti svojih javnih financ. Kar se vseh teh vidikov tiče, um, torej izpeljave reform, ki bi vplivali na um, bolj pozitivno vzdržnost javnih uh, financ, lahko rečem, da imamo pet držav članic, ki glede na našo analizo izkazujejo, izkazujejo dobro trenutno situacijo, kar se tiče vzdržnosti proračuna in javnih financ. Torej države z nizkim rizikom, to so tri skandinavske države, ki so članice Evropske unije, Danska, Finska in Švedska, potem pa še Bulgarija, Estonija. Seveda ni enako, če imamo dolgoročno v teh državah eh, visoko vzdržnost javnih financ, eh, kajti te države so, eh, kar se socialnega modela tiče, zelo vzorne države. In če jih primerjamo z državami, ki ravno razvijajo svoj socialni čut kot preomenjeni Bulgarija in Estonija tako imenovane eh, socialna država se bo seveda še razširila, izgradila v Estoniji, recimo. Ampak vsekakor imamo zdaj neko izhodiščno točko, imamo javni sektor, kot ga poznamo danes, torej imamo teh pet držav z nizkim rizikom. Potem imamo devet držav članic z srednjim visokim rizikom, eh, to so Belgija, Nemčija, Avstrija, um, Poljska, Portugalska in Luksemburg. Skratka, kar polovica um, članic Evropske unije in dve novi članici, Mačarska in Poljska. V nekaterih primerjih imajo ti srednje visoki riziki um, um, opraviti z Eh, problemi z državnim proračunom ali z eh, staranjem prebivalstva. Ampak, če mm, se pogovarjamo o pokazateljih zdržnosti, lahko nasplošno rečemo, da imajo te države srednje visok riziko. Um, države, pri katerih je pa uh, tale riziko precej visok, pa je uh, to šest od trinajstih držav uh, so v tem smislu alarmantne. Teh šest je Irska, Grčija, Španija, eh, pardon, gre za pet držav. Torej Irska, ehm, torej še Španija, Slovenija in Združeno kraljestvo. Te države so torej alarmantne, kar se tiče vzdržljivosti javnih financ ki je tukaj najvišji. Kaj se je torej v zadnjih treh letih zgodilo? Kako so se države razvijale <clears throat> glede vzdržnosti javnih financ? Deset držav članic je svoje stanje v zadnjih treh letih še poslabšalo. Po drugi strani pa imamo dve državi članici, ki sta prav zaradi reform med leti 2006 in 2009 svoje stanje poveč, eh, izboljšali kljub um, posledicam gospodarske krize. To sta Mačarska in Portugalska. Ti dve sta torej svoje stanje glede vzdržnosti javnih financ izboljšali. Eh, ta analiza, naj še enkrat poudarjam, poteka, če um, predvidimo konstantno stanje Eh, politično stanje v državi. Pokazalo se je tudi, da, ob, da tudi v eh, težkih časih, v težkih gospodarskih časih lahko v zelo kratkem časovnem obdobju svoje pokazatelje vzdržljivosti javnih financ izboljšajo, kot vidimo. Enostavno je treba prilagoditi strategije, um, določiti prioritete in obravnavati vsako državo individualno. Ampak že po objavi prvega poročila leta 2006 je Evropski svet eh, razvil strategijo, ki eh, naj bi bila uporabna za vse države članice, ne glede na to, v kateri situaciji se nahajajo. To je bila strategija z tremi skupinami odgovorov. Um, seveda so najprej predlagali konsolidacijo uh, strukturnega neravnovesja javnih financ, eh, kajti s tem uh, se tudi poveča dolgoročna vzdržnost javnih financ. Um, drugič, in to je tudi očitno, višja kot je brezposelnost, uh, torej več, uh, manjša kot je diskriminacija pri um, delu, pri zaposlovanju, torej več kot je žensk, več kot je ogroženih skupin in več kot je eh, zaposlenih nad 50 let, vse to izboljšuje zaposl um, nivo zaposljivosti in dolgoročno izboljšuje vzdržnost javnih financ. In tretja skupina odgovorov oziroma napotkov, zadeva reforme, ki naj bi izboljšale vzdržnost javnih financ v smislu oziroma na področju eh, socialne varnosti. Torej, ne samo pokojninsko zavarovanje, ampak tudi vse druge izdatke, eh, ki, ehm, ki so v povezavi z staranjem populacije. Kajti, kot vemo, staranje prebivalstva, prebivalstva zelo močno um, pritiska na javne finance. Torej, te tri skupine uh, odgovorov oziroma napotkov, ki so jih podali takrat, so odgovori, uh, ki bi naj državam pomagale zvišati vzdržnost javnih financ. In to je tudi glavni rezultat poročila. Z pomočjo tega poročila bomo poskušali eh, zdaj tudi eh, izboljšati kakovost teh priporočil. Tudi v okviru um, strateških reform znotraj Lizbonske pogodbe. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod komisar. Hvala za zelo natančna pojasnila, ki mislim, da predstavljajo pomemben izziv za vse odgovorne politike, kar sem pripričana, da smo, ne glede na politično skupino, kateri pripadamo. Imam kar dolg seznam govornikov, ki se postopoma še daljša, tako da bi prosila, kljub temu, da to ni najbolj priljubljena, praksa, da ste kar se da jedrnati in eh, predlagam, da omejimo čas za govor na tri minute. Upam, da bomo s tem uspeli vsakomu od vas tudi dati besedo. Gremo torej kar po eh, vrstnem redu, kot ste dvigovali roke, ne da bi kakorkoli hierarhizirali vrstni red. Gospa Len najprej, potem pa gospod eh, Lejarek. Hvala lepa. Um, kot veste, um, pokazatelji kažejo nekaj pozitivnih stvari pri uh, porabi v nekaterih državah. Ampak, kot pravite, um, obstajal je padec v zaposljivosti. Ne smemo pa pozabiti tudi naše odgovornosti, da zaščitimo uh, najbolj ranljive skupine prebivalcev pred krizo. Um, kako bo komisija spodbudila uh, kreditiranje skupin, ki niso kreditno sposobne. Um, generalni direktorat eh, je um, tukaj imel nekaj pripomb. Hvala. Hvala lepa, Patrik Lujerik. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar dejali ste in to upravičeno, da brezposobnost in eh, tudi revščina, če se niste omenili, eh, sta v porastu. Tudi finančne špekulacije so v porastu, tako da me zanima, kakšne ukrepe predvideva komisija, da bi bolj pravično porazdelila eh, bogatstvo. Kar pa zadeva javne finance, javni dolg. Javni dolg se povečuje v številnih državah so javne finance v rdečih številkah in sicer zato, ker smo državnim blagajnam eh, pustili, da se obnašajo kot podjetja, ampak dejstvo je, da se zmanjšuje količina sredstev, ki je na voljo, eh, davki za bogate se znižujejo, vi pa pravite, da je treba zmanjšati raven socialne zašite in zmanjšati socialne izdatke. Ja, ja, ste rekli to, rekli ste, da je potrebno eh, prenoviti sistem socialnega uh, varstva, podaljšati uh, delovno dobo pred upokojitvijo in to pomeni točno to. Uh, poleg tega niste govorili o razliki med uh, evrom in uh, ameriškim dolarjem, kajti to vsekakor je nevarnost za Evropsko unijo v smislu zaposlovanja in gospodarske rasti, kaj namerate storiti s tem v, smislu, s tem v zvezi. Prav tako me pa zanima, kako bi usmerili delo Evropske centralne banke, da bi ta spodbujala zaposlovanje, ne pa špekulacije. Hvala lepa. In gospa Krima Deli kot zadnja v tej seriji vprašanj. Hvala lepa, gospod komisar. Sama sem zelo natančno prebrala vaše sporočilo. In kar nekaj točk se mi je zdelo še posebej zanimivih. Najprej ugotavljate, da finančna oziroma proračunska ozdravitev lahko izhaja zgolj iz novih eh, prihodkov. Prav tako omenjate, da se je finančni trg nekoliko že opomogel po krizi, prav tako pa izpostavljate tudi, da je potrebno izboljšati prihodke najbolj ranljivih skupin, s tem, da bi izboljšali socialno kohezivnost in pa tudi eh, povečali potrošnjo. Kot eh, nekdo, ki je zavezan ekologiji, lahko povem, da nam je jasno, da bodo naše današnje izdatke plačevale prihodnje eh, generacije. Ampak naj grem korak dlje. Eh, pred nekaj leti je komisija izpostavila eh, vprašanje visokih prihodkov najvišjih vodilnih v podjetjih. Le deloma so se ti ukrepi sprejeli, ampak še naprej imamo eh, posebne nagrade, tako imenovane zlata padala. Eh, eh, potem eh, razno razne opcije za to, da najvišji vodilni eh, pridobivajo delnice svojih podjetij in tako naprej in tako dalje. Eh, še naprej pa se dogajajo špekulacije na finančnih trgih, podjetja se selijo v države, kjer je cena delovne sile nižja. Naj povem, da so bile razlike med najnižjimi in najvišjimi plačami 1 proti 10, v 70 letih danes so 1 proti 500. E, ta razmerja so neozdržna. E, no, vi predvidevate tudi ukrepe za nadzor nad nagrajevanjem, še posebej v finančnem sektorju. To je sicer potrebno, vendar mislim, da moramo iti že korak dlje. Danes moramo iti mnogo, mnogo bolj daleč, kar zadeva omejitev teh nagrad in mislim, da bi morali omejiti te prihodke in eh, jih obdavčiti z 18 odstotki vse, ki so več kot 30 eh, kratnik eh, najmanjše plače. To je storil Roosevelt leta 30, to počne zdaj predsednik Obama. Imamo nov vir eh, davčnih prihodkov, ki nam bo pomagal pri odpravi Eh, negativnih finančnih posledic na eh, proračun in prav tako nam bo to omogočil odpraviti posledice zadnje krize, prav tako se bo zagotovila boljša zaščita in omogočili bomo tudi eh, boljšo, boljše prihodke in boljše možnosti za poslitve za vse najbolj ranljive skupine. Hvala lepa, zanima pa me, kakšne imate vi rešitve za omenjene probleme. Hvala lepa poskusil bom odgovoriti konkretno in natančno, brez da bi um, za to zapravil preveč časa. Ustvarjanje novih delovnih mest. Tukaj imamo in bomo imeli veliko različnih ukrepov, kot sem povedal že na začetku. Če zdaj ne bomo naredili nič, da bi uh, povišali možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, potem se bo, potem takoj, ko bo, smo si opomogli od krize, um, dolgoročno računali za brezposelnostjo. Zato moramo ukrepati zdaj. Kajti brezposelnost bo vodila ne samo v to, da bodo milijoni ljudi brezposelni, ampak, ampak da bo to hkrati z novo gospodarsko rastjo. To je resen rizik. Um, možnost je, da se bo zgodilo tudi, da se bodo um, naši finančni vložki porabljali za napačne stvari. Skratka, narediti moramo vse, kar je v naši moči, da bomo na nacionalni in na evropski ravni uh, se pravilno spopadli s to situacijo. Zato moramo nujno razmisliti tudi o tem, kako bomo, um, kako bomo um, čim bolj učinkovito izrabili strukturne in socialne eh, sklade Evropske unije. Tudi naslednji mesec bodo potekale debate o eh, perspektivah prihodnosti, o dolgoročnih načrtih glede proračuna in mislim, da je v tem trenutku čas, da začnemo govoriti o tem reči moram, da tudi vi veste, da ni enostavnih odgovorov, ni neke patentne rešitve. Um, pogovarjati se moramo um, in dobiti sveže ideje, kako ustvariti nova delovna mesta. Kar se tiče kreditov, e, tega z, z početka nisem omenil, ampak izboljšanje gospodarske situacije seveda vpliva tudi na to, da so se finančni trgi nekoliko stabilizirali stanje na finančnih trgih je zdaj že eh, precej boljše kot eh, na najgloblji točki krize, ko smo bili vsi skupaj pred eh, kolapsom. Ampak ehm, ta, to izboljšeno stanje finančnih trgov še ni privedlo do tega, da bi se pretok kreditov spet ponovno povečal, da bi banke dajale več kreditov. In seveda vsi vemo, da brez podeljevanja kreditov se stanje v Evropi ne bo um, hitro izboljšalo, obnovilo. Prav zato smo razvili spodbujevalne programe, da bi tale pretok kreditov spet povečali. Investicijska banka uporablja sredstva iz evropskega proračuna, tudi iz programa SIP in imamo na voljo tudi neke druge ukrepe. Skratka, investicijska banka, Evropska investicijska banka sodeluje z nacionalnimi bankami in poskuša izboljšati pretok kreditov. Seveda vsi ti eh, ukrepi ne morejo nadomestiti tega, da banke same nočejo dvigniti um, števila podeljenih kreditov. In to je nujno, da se spet vzpostavi normalni finančni tok. In k vašemu tretjemu vprašanju. Tudi sam se strinjam, da, da oživitev gospodarstva, ki se zdaj začenja, ne sme voditi do neenakosti, ki so se dogajali pred krizo. To pomeni um, neustavljiva rast, ki je vodila do velikih nesorazmerjih, uh, vrzeli in razlik. Tudi glede tega moramo po eni strani razmisliti, kakšne ukrepe uvesti, po drugi strani pa javnost eh, prav tako noče, da se bi ta eh, nesorazmerja ponovila. Dejansko je tako, da davčna politika na tem področju igra veliko vlogo. Seveda eh, preko nekih davčnih politik, ne moremo um, spremeniti tega toka. Um, to moramo predvideti že pri določanju proračuna. Veliko vlogo pri tem igra tudi sam trg. V preteklosti smo že doživeli, kam je vodila, do česa je vodila deregulacija in to se ne sme ponoviti. To seveda ne pomeni, da bomo gospodarsko krizo izrabili za to, da bomo izravnali um, neenakosti, ki so se zgodile. Je pa priložnost za ponoven premislek tako na nacionalni kot na uh, evropski ravni um, glede glavnih finančnih akterjev. Tukaj še nismo dosegli nekih bistvenih rezultatov in korakov naprej. jaz osebno menim tudi, da, bo, da boljša vzdržljivost socialnih sistemov nima nobene zveze z eh, zmanjšanjem socialnih izdatkov. Prihodne generacije imajo enako pravico do eh, pokojnin kot zdajšnja generacija. Skratka, socialnih izdatkov ne bomo zmanjševali samo zato, da bi okrepili vzdržnost socialnih sistemov. Če bomo stroške namreč um, bistveno zmanjšali, potem vzdržnosti sploh ne bo. In to so realne uh, pasti nevarnosti, s katerimi se moramo zdaj spopadati. Kar se tiče novih davkov, vsekakor to je možnost, o kateri lahko govorimo. V javnosti se tudi precej razširjeno govori o tem, da se ne smemo vrniti na uh, isto situacijo, ki smo imeli pred gospodarsko krizo. Da, tudi, da mora biti tudi boj proti podnebnim spremembam še vedno um, pomemben dejavnik pri naših pogovorjih. če pogledamo še zasebni sektor, analiza krize je eh, pripomogla tudi k temu, da smo lahko razmislili o eh, etiki dela, o razporeditvi dela. In tukaj smo dosegli nek konsens. Prerasporeditev dela oziroma razporeditev dela, ki smo jo imeli pred krizo, je ravno vodila v krizo. In zdaj je priložnost, da to ponovno premislimo. Ampak tega ne moremo narediti preko smernic, ki jih mi tukaj sklenemo. nimamo pristojnosti, da bi odločali o tem, lahko pa to predebatiramo in govorimo o možnostih. E, e, Hvala lepa. Nekoliko več kot pol ulice imamo še. 16 vas imam še na uh, seznamu. S tem zapiramo seznam. Vsak bo imel eno minuto, gospa Rapti, potem pa gospod Bulman. Hvala, gospod Almu. Spoštovani, najprej bi pozdravila gospoda komisarja. Zelo kratka bom. Prihajam iz ene od petih držav, ki so prišle do rdečih številk. Imam direktno vprašanje. Te države, večina se jih nahaja eh, na jugu Evropske unije, so izključene iz stanja Evropske komisije, kar se tiče zdravstvenega varstva, eh, socialnega varstva. In zanima me, zakaj v teh državah um, moramo trpeti dvigo, dvigo, enako dvigovanje davkov kot v drugih državah, ki lovijo izgubljena tla pod nogami. Hvala. Hvala lepa, gospod Bulman obstajajo posamezne države, ki na rast brezposelnosti reagirajo tako, da imajo ljudi na delu z zmanjšanim delovnim časom ali pa, da so ljudje, ki so že brezposelni, eh, da jih tako spodbujajo, da se lahko čim prej spet vključijo v eh, delovni proces oziroma jim izplačujejo zelo visoke nadomestila za brezposelnost. Skratka, um, ljudi, ki so delovna moč, bi radi spodbujali, jih šolali naprej. Ali se vam to um, ne zdi strategija, ki bi jo morali res spodbujati? Torej, komisija bi po mojem mnenju morala reči, da je to dober primer, da potrebujemo dobre izobražene ljudi in ali bi morda lahko to spodbujali iz evropskega proračuna in tudi pri paktu o stabilnosti in rasti upoštevali ta dejavnik. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Ugotavljam, da tukaj pišete, da je prišlo do izjemnega povečanja javnega uh, dolga in da to naj ne bi spravljalo v nevarnost vzdržnosti javnih financ. Jaz ne bi tega ravno tako del. Ali pa ste, da je prekomerno kopičenje javnega dolga skozi čas eh, lahko nevarno z tega vidika in eh, tukaj se postavlja vprašanje, ki se glasi v evroobmočju naj bi v letu 2011 dosegli javni dolg ravni približno 100 odstotkov BDP-ja. Je to preveč? Je to še vzdržno? Poštevajoč eh, tudi dejstvo, da smo že v preteklosti imeli države s 100 odstotnim eh, javnim dolgom, v primerjavi z BDP, in eh, to predstavlja približno četrtino proračunskih prihodkov ene generacije, kar zadeva servisiranje takšnega dolga. No, vse to je seveda povezano z dodatnimi stroški, ki jih eh, bo potrebno pokriti in obvladovati, tudi v zvezi z vse višjim, vse, višjim, eh, vse višjo brezposobnostjo. V moji državi, v Luksemburgu, sklad, iz katerega se plačujejo prejemki brezposobnih, v enem letu doživel podvojitev v obsegu. Predsedujoča prekinja, hvala lepa, spoštovani kolegi, presegli ste svoj čas, gospod eh, Pupakis. Hvala lepa, gospa, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod komisar, da ste se odeležili današnje razprave. Mislim, da je zelo pomembno to, kar govori komisar, namreč eh, vzdržnost javnih financ to je treba zagotoviti. Vsekakor si ne želimo še nadaljnega poslabšanja gospodarske in na eh, čisto preprosto človeške krize. Če pogledamo pokojnine, ki jih ljudje lahko pričakujejo, potem že zdaj vidimo, da je vse to pod vprašajem in mislim, da to ne bi, tu ne bi smeli dopustiti še dodatne erozije pokojnin v prihodnosti. Nekako imamo občutek, da so včasih te stvari po svojem pomenu podcenjene. Mislim, da včasih podcenjujemo pomen pričakovanj, ki ga ima ljudje do svojih pokojnin. In mislim, da ne smemo pozabiti, da imamo vsekakor tudi gospodarsko zelo ranljive dele našega prebivalstva, še posebej tiste, ki so ostali brez službe. Zelo pomembna pa je tudi integracija priseljencev. Hvala lepa. Hvala lepa. Bom poskušal odgovoriti kar se da hitro. Ko nacionalna gospodarstva oziroma ko gospodarstvo neke regije v globalnem kontekstu in Evropa je regija v globalnem kontekstu, ko pride do neravnovesije, treba ta ravnovesja odpraviti, da lahko zagotovimo zdržno rast. Torej so potrebna prilagajanja in prilagajanje vedno pomeni, da bo nekdo nekaj izgubil, kajti ne moremo popolnoma prilagoditi nekega gospodarstva, ne da bi to eh, pomenilo boleče ukrepe za nekoga. In tukaj je seveda potrebno sprejemati odločitve o tem, kako bomo porazdelili eh, te žrtve pri ustvarjanju ponovno robustnega gospodarstva. Drugo, gospodarstvo, ki ni konkurenčno, gospodarstvo, ki ni sposobno konkurirati na odprtem trgu, zato ker mu primankuje kapitala, zato ker mu primankuje kvalificirane delovne sile in tako naprej in tako dalje, takšno gospodarstvo ne more ustvarjati istih količin bogatstva, ki bi ga porazdelili med državljane kot neko gospodarstvo, ki je akumuliralo določeno količino človeškega, tehnološkega kapitala in infrastrukture skozi leta. Če ne torej postopamo racionalno, ne le ekonomsko racionalno, ampak tudi politično racionalno, potem ne moremo pričakovati BDP-ja na prebivalca na ravni desetih eh, tisoč evrov in se primerjati z gospodarstvom, ki ustvarja BDP na prebivalca na ravni 35 tisoč evrov. To ne gre. Vemo pa, da tiste gospodarstva, ki so najbolj konkurenčna, najbolj poštena v Evropi, so gospodarstva, kjer smo priča pozitivni sinergiji med eh, rastjo in bogatstvom na eni strani in dobrobitjo in eh, socialno varnostjo na drugi strani. In to je evropski model. Sicer niso vse evropske države na isti ravni izvajanja tega evropskega modela, ampak mislim, da vse evropske države strinjamo glede usmeritve, ki naj bi jo ubrali, kar zadeva socialno gospodarstvo. Glede tega, kar je dejal gospod Udo Bulman, ja, vsekakor se strinjam, zadnja neformalna razprava na Ekofino, ki bo potekal v torek, bo obravnavala boljšo prakso na trgu delovne sile. To ni le stvar, ki je skrb ministrov za zaposlovanje in eh, ministrov odgovornih za socialo, ampak je to tudi velikega pomena za komisijo, za tiste, ki so za to odgovorni v komisiji in v svetu. In to govorim v kontekstu ekofina. In jaz sam kot eh, komisar za gospodarske denarne zadeve, sem seveda upleten v to. O tem bomo razpravljali v, v Bruslju in tudi v Luksemburgu. Govorili bomo o boljših politikah, da bi bolje uporabili resurse, ki jih imamo na voljo, da lahko pomagamo podjetjem, govorili bomo o fleksi varnosti in tako naprej in tako dalje. Prav tako se strinjam s številnimi drugimi komentarji, ki ste jih eh, podali. Namreč upravljanje in uporaba resursov za ustvarjanje delovnih mest, da bi kar se da učinkovito uporabili razpoložljive vire za ustvarjanje delovnih mest. To ni le skrb, ki je vaša, to je skrb, ki jo delimo tudi mi. To je skrb, ki jo nosimo ne le kot politiki, ampak eh, tudi zato, ker vsi vemo, da je čim prej potrebno zagotoviti više stopnje zaposlenosti in da jih vrnemo na ravni, ki smo jih imeli pred krizo. In če se vrnem k nečemu, kar smo omenili že prej, zdi se mi, da je to res ključna razprava, kajti vsi v komisiji, v svetu in parlamentu želimo zagotoviti to, da bomo uporabili sredstva iz evropskega proračuna namenjena Evropskemu socialnemu skladu, na kar se da učinkovit način. Potrebujemo seveda tudi zadostne rezerve za izboljšanje izkoriščenosti teh sredstev. Strinjam se z vami glede presežka javnega dolga na kratki rok. Mislim, da je neizogibno, da bi prišlo do še nadaljnega povečanja javnega dolga. Javni dolg se bo še naprej povečeval postopni, kot se povečuje zdaj, vendar lepa se zavedamo, da bo potrebno uveljaviti tudi politiko, ki nam bo omogočila izstop iz tega cikla in treba sprejeti ukrepe eh, za konsolidacijo javnega dolga in tudi za odpravo javnega dolga. Imamo namreč države, v katerih se je javni dolg povečal do astronomskih razsežnosti. Spet druge države so stopile v krizo v dobri kondiciji, spet tretje države pa mm, so kar dobro preživele to krizo vendar pa se še vedno soočajo s posledicami javnega dolga iz preteklosti. Tako da bo to vse od nas zahtevalo nek eh, kontinuiran pristop, kajti rast v prihodnih letih bo nižja kot eh, rast, ki smo jih bili priča pred krizo. Seveda imamo zdaj dobro osnovo za izboljšano rast. Nominalna rast BDP-ja seveda zdaj je mnogo nižja, kot je bila ko smo imeli dvotrodstotno inflacijo. Inflacija danes je nekje med nič odstotki in enim odstotkom v večini držav. Torej, razmerje med javnim dolgom in eh, BDP-jem je manjše. Javni dolg se torej še bolj povečuje, ne le zato, ker se povečuje na nominalni ravni, ampak zato, ker je tudi Eh, nominalna rast eh, BDP-ja manjša. Če se navežem na to, kar je dejal gospod Popakis, strinjam se, da si moramo biti na jasnem glede tega, kaj naj bi naš eh, prihodni sistem socialne varnosti predstavljal, kako naj bi izgledal. Glavni ekonomist Mednarodnega denarnega sklada je na letni skupščini tega sklada predstavil graf, ki ga ne velja pozabiti. V enem stolpcu je prikazal obveznosti za prihodnost, ki smo jih sprejeli za izhod iz te krize. V stolpcu poleg tega pa je prikazal prihodnje obveznosti, ki so jih naše države sprejele, zato da bomo lahko izplačali pokojnine sedanjim in prihodnjim generacijam. To so obveznosti, ki jih bojo, bodo morali plačati današnji mladi, ko plačujejo prispevke za svoje pokojnine. Torej pojavlja se vprašanje staranja prebivalstva in to je nekaj, kar povzroča mnogo večji problem kot pa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 Gospod komisar, moje vprašanje zadeva invalidne osebe. Pred nekaj tedni sem zastavil vprašanje predsedniku komisije v tem kontekstu in zdaj bi rad zastavil bolj konkretno vprašanje. V srednji in vzhodni Evropi delavci, invalidni delavci, dobivajo podporo države, torej država subvencionira za poslovanje invalidov. Imamo tudi zakonodajo, ki to zagotavlja. To je pomembno, ampak žal zaradi eh, kreditnega krča, zaradi finančne krize, srednje in vzhodne evropske države krčijo to vrstno podporo in kar veliko ljudi, invalidnih oseb, je izgubilo zaposlitev zaradi tega. Moje vprašanje vam, ali menite, da je to cilj, ki ga velja še naprej nam zasledovati. Kajti invalidne osebe so tiste, ki so najbolj ranljive in ki so najmanj krive za krizo in za posledice te krize. V preteklosti smo podpirali takšne ukrepe, mislim, da se ne moramo, si ne moramo privoščiti tega, da bi to v prihodnje odpravili. Gospa Jakonsari. Vprašanje, ali zaupate modelom, ki merijo vzdržnost javnih financ. Kajti bojim se, da nam ti modeli zgolj opisujejo pri sedanje stanje, ne upoštevajo pa prihodnosti. Mislim, da ti modeli premalo upoštevajo dejstvo, da se javni dolg povečuje, da se brezposelnost povečuje, da se prebivalstvo stara. Prav tako premalo ti modeli upoštevajo strukturne spremembe, naprimer v avtomobilski industriji. Vse to ustvarja začaran krok, ki lahko privede do vedno eh, novih presenečenj. Omenjate skandinavske države, omenjate tudi Finsko, pravite, da nam gre dobro, ampak nas na Finskem skrbi, da se zdaj nagibamo v še slabšo smer. Ljudje si želijo čim prejšnje upokojitve. In vse tisto, kar se je v preteklosti zdelo dobro, zdaj postaja slabše. In bojim se, da se zadeve dejansko slabšajo, ne pa izboljšujejo. Se vi bojite morda istega? Hvala lepa, gospa Moran, potem pa gospa Figredo. Gospod eh, komisar, zelo pozorno sem prebrala vaše sporočilo in zelo pozorno sem vas poslušala. Imam tri pripombe in hkrati tudi vprašanja. Tudi sama se sprašujem glede teh eh, modelov, te izračunavanja. In prvo vprašanje, ki si ga zastavljam, je naslednje. Danes, kar zadeva zdravstvene sisteme, to je nekaj drugega od problema staranja, o katerem eh, vi govorite. Eh, predvsem imam v mislih bolezni, kot je rak. In javna politika, mm, državna politika, mislim, da mora upoštevati finančne posledice. Eh, svojih zdravstvenih politik. Kajti nobena država si verjetno ne želi povratka v preteklost na tem področju. Naslednja zadeva. Izpostavili ste izobraževanje, raziskave in razvoj, inovacije, da zato uh, eh, tista orodja, ki nam bodo v prihodnje omogočila izstop iz tega začaranega kroga. Torej, kako biti bolj učinkovit pri omenjenih politikah z ustreznimi finančnimi ukrepi, kajti dan danes imamo zelo malo manevrskega prostora na področju proračuna. Omenjate torej razmere v Evropi. Kaj pa eh, relativna primerjava evropskih financ z državami BRIK, Brazilija, eh, Rusija, Indija, Kitajska? Kajti v prihodnje bo to še bolj Eh, pritiskalo na naš finančni sistem, kako ste to upoštevali v svojem modelu. Hvala lepa, gospa Figueredo. Hvala lepa. Če se smem dotakniti ponovno vprašanja vzdržnosti javnih financ. Pravite, da so države, ki so izboljšale situacijo kljub krizi, omenjate Portugalsko, ampak če bi to omenili pri nas na portugalskem mislim, da bi vam večina prebivalstva dejala, da narobe presojate, kajti brezposelnost je vsak dan eh, više, vsak dan se zapirajo tovarne, vsak dan se tovarne selijo. Revščina je žalostna realnost, s katero se soočamo vsak dan. Prebivalstvo iz dneva v dan živi slabše. Kljub temu pa naj bi komisija eh, tudi sprožila postopek proti portugalski državi spoštovanja pakta stabilnosti in rasti. Eh, delavci, eh, revni, ki predstavljajo več kot 20 odstotkov našega prebivalstva, pa dejansko iz dneva v dan doživljajo revščine. Zdaj vas res sprašujem, kaj, kaj, kaj to pomeni, kaj se to dogaja. Boste zdaj sprejeli še dodatne ukrepe, da boste še za 20 odstotkov povečali brezposnost in revščino, kaj ti delavci že zdaj nimajo zaposlitev in eh, polovica brezposelnih ne dobiva nikakršnega nadomestila. Zato vas zdaj res sprašujem, ali bomo še nadaljevali s takšnimi ukrepi, ki bodo prijeli res do socialne tragedije. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Mislim, da boste morali odgovoriti na še bolj telegrafski način, kajti še nekaj govornikov imamo na vrsti. Torej, na kratko, tukaj, v Bruslju, ne v komisiji, ne v parlamentu, nimamo možnosti, da državam uh, usiljujemo način oziroma narekujemo način uh, upravljanja javnih financ. Vidimo, kako stvari stojijo, vidimo, da je proračune potrebno urediti zaradi uh, vzdržnosti javnih financ, javnega dolga, plačilne sposobnosti in tako naprej in tako dalje. Ampak, kot rečeno, mi nimamo pooblastile za to, da bi v imenu vlad in parlamentov držav članic odločili o tem, kako organizirajo eh, javno potrošnjo. In mi nismo tisti, ki lahko zagotavljamo eh, pravično porazdelitev porabe proračunskih sredstev. Zdaj, kar zadeva pogojevanje raznoraznih prilagoditev, tukaj vedno zelo pazimo na pravično porazdelitev sredstev, ampak glede na to, da nimamo vpliva na politične odločitve eh, na nacionalni ali celo regionalni ali lokalni ravni v katerih eh, državah, potem seveda ne moremo eh, biti mi tisti, ki prevzemamo odgovornost, ki jo nosijo nacionalne vlade. In zdaj, kar zadeva obravnavo invalidnih oseb, v posameznih držav tudi tukaj nimamo možnosti, da bi mi posegali v nacionalne pristojnosti, razen kar zadeva spoštovanje določenih minimalnih eh, norm, ki so bile določene na evropski ravni. Dale, en el caso de los países eh, escandinavos. Kar pa zadeva skandinavske države, če uh, go, pogledamo njihovo raven socialne varnosti, javne finance, raven javnih storitev, dobrobit oziroma blaginjo državljanov, uh, zmožnost eh, črpanja sredstev od prebivalstva, od uh, podjetij, uh, Eh, te države lahko bolje kot vse ostale države članice eh, financirajo svoj sistem in eh, to jim seveda lahko zavidamo, ampak vendarle tudi tukaj obstajajo negativni vidiki in težave. Kot je povedala gospa Jakoncar, je očitno tudi tukaj obstajajo težave. Ko govorimo o zgodnjemu upokojevanju, moram reči, da so v tej krizi skoraj vse države razumele ali spoznale napake, ki so jih zagrešile, ko so se lotevale prejšnjih kriz. In države so se zavedle, da ne morejo uh, si privošiti nekih uh, valov zgodnega upokojevanja, kot se je to dogajalo v preteklosti, ko je veliko ljudi zapuščalo trg delovne sile pri 50 ali 55 letih. Skratka, to je lekcija, ki so se jo države naučile. Uh, to pa tudi ni edina lekcija, ki smo se jo naučili iz preteklih izkušenj in iz preteklih napak. Uh, Seveda bo prihajalo do novih presenečenj, to je samo umevno. Nobene študije ne napišejo eh, preroki, eh, študije pišejo strokovnjaki, ki preučijo preteklost, jo eh, pojasnijo in na podlagi preteklosti in sedanjosti poskušajo podati napovedi za prihodnost. Ampak. Vsekakor tudi ti ljudje nikakor ne morejo vedeti, kaj točno se bo zgodilo čez deset let obstajajo določene stvari, ki jih eh, morda rečejo in eh, ki niso po volji komu eh, ali enemu ali drugemu, ampak te napovedi so nujno potrebne in to je konstantno, stalno delo, ki ga moramo dopolnjevati, ne moramo pa trditi, da tukaj ni nobenih napak. Potrebne so napovedi, če želimo sprejemati določene odločitve, ampak vse stvari imajo svoje omejitve in tudi študija kot je ta ima svoje omejitve. Seveda eh, bo način delovanja zdravstvenih sistemov v posameznih državah imel eh, svoje finančne posledice in to ocenjujemo v tem poročilu. Obstaja eh, določen manevrski prostor za, za poslovanje, usposabljanje, uporabo človeških virov in tako dalje. In to je nekaj, kar pogosto ponavljam, kadarkoli imam priložnost ti izdatki se morajo nadaljevati in ehm, ne smemo na eh, račun teh izdatkov računati na prihranke. Eh, seveda je res, da države, ki imajo bolj uravnotežen proračun, imajo več manevrskega prostora in eh, to je tudi en od razlogov, zakaj na te stvari ne smejo pozabiti, ko razmišljajo o porabi javnih sredstev. Eh, kar pa zadeva revščino, kako financirati raziskave in razvoj, inovacije, izobraževanje, zato potrebujemo javne vire in če imamo neuravnovešene proračune, potem eh, sredstev za to vrstne zadeve preprosto ni in eh, lahko to zagotovimo samo zadolževanjem. Države BRIK, po mojem mnenju, eh, brez dvoma predstavljajo veliko priložnost. Teh držav se ne bojimo. Zavedamo se, da moramo biti veseli, da v teh državah vse poteka dobro kajti njihov napredek, izboljševanje njihovega gospodarstva eh, pomeni, da vedno več ljudi po svetu dobro živi in če se vzajemno podpiramo, to pomeni, da bomo bolje živeli vsi. Zato mislim, da eh, se nikakor ne smemo bati teh držav, ampak je pomembno, da preučujemo priložnosti, ki jih. Eh, ponuja naprimer Kitajska, ki beleži 11-stotno rast, tudi Indija beleži zelo visoko rast in na globalni ravni te države za nas predstavljajo priložnost. Mi kot evropejci smo izšli vsaki se svoje individualne krize, bolj odprti za svet in eh, to bi morali izkoristiti tudi v tem primeru. Grazie signor commissario lei ci ha detto che soltanto. gospod sarkas eh, gospod komisar povedali ste da bomo leta dva tisoč enajst eh, videli stabilizacijo v evroobmočju ampak da tam je še daleč in moje vprašanje je um, ali bi proizvodni sektori z nizko dodano vrednost eh, beležili brezposelnost, visoko brezposelnost v celotnem obdobju do leta 2011? kajti dolgo časa bo preteklo, preden bodo mladi lahko prišli na trg delovne sile in to bo povzročeno socialne napetosti in veliko pritiska, ki ga bo v posameznih regijah zelo težko nadzorovati. In eh, ali ne bi bilo bolje reči, da gre za neko izredno situacijo? Um, da bi posvarili pred tem, da se kaj takega otegne zgoditi, namesto tega pa vse čas govorimo o počasni porasti eh, zaupanja. Sergio Cofferotti? Ne, gospod Cerkas. Hvala, gospod. Gospa predsedujoča, eh, gospod komisar, naj na kratko povem, da se strinjam z vašimi komentarji, da namreč ne moramo imeti nekih gospodarskih prerokov, da je potrebno napovedi skozi leta prilagajati. Uh, In strinjam se z vami, ko eh, govorite o gospodarskih stabilizatorjih, kar je zelo pomembno. Naprimer, v moji državi, v Španiji, smo priča srednje dolgoročnim tveganjem, to je očitno, eh, vendar pa nismo mi tisti, ki smo krivi za velike težave, do katerih je prišlo v javnih financah v zadnjih nekaj letih. Za približno 10 eh, odstotkov se je povečal eh, BDP, pa tudi javni dolg. In eh, Španija je nažalost ena od najslabših učenk na tem področju in skozi leta bomo nedvomno morali uh, Eh, marsikaj spremeniti. Trenutno se moramo osredotočiti na kakovostno zaposlovanje. Eh, pri nas beležimo 33 odstotkov eh, zaposlovanja za, samo za omejeni delovni čas in to je potrebno popraviti. Danuta Jazlovjeka. Gospa Danuta Jazlovjeka, še prej pa gospod Kibol. Really, really concerned... Naj povem, da ko sem prebral to poročilo, sem bil zelo zaposlen nad javnimi financami, še posebej v tistih državah, ki so izpostavljene kot alarmantne. In še vedno imam občutek, da si ne drznemo imeti res odprte razprave o tem, eh, kakšne spremembe so potrebne in kaj bodo te spremembe pomenile. In spodbujam komisijo, da. Eh, naj bo bolj proaktivna, ko gre za vprašanje, katere strukture v evroobmočju, v Evropski uniji je potrebno spremeniti, zato da bi pomagali državam, članicam, eh, da bodo lahko pobirale pravične davke. Še vedno imamo velike težave z nepravično eh, davčno konkurenco, z davčnimi oazami. Imamo veliko ukrepov, ki so zelo eh, površinski v svojem vplivu in ki nam ne pomagajo iziti iz teh težav. Istočasno pa države, ki imajo velike težave, predvsem na jugu Evrope, eh, zdaj plačujejo bistveno više obresti kot eh, drugi deli evroobmočja in Evropske unije. Zato spodbujam komisijo naj bo bolj proaktivna, ko gre za vprašanje evroobveznic in da pomaga znižati obrestne mere za te države. Najlepša hvala. Pre, eh, predsednica je prekinila govornika, gospa eh, Jaslovjetka in potem eh, gospa Papadolo, gospa, eh, gospod Turmes in eh, še nekaj govornikov. Nažalost ne bomo mogli eh, zastaviti večjih vprašanj, ker imamo čas omejen. Gospa Jaskovjeka je zato zadnja govornica. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod eh, komisar, kar zadeva dolgoročno vzdržnost javnih financ, predlagate tudi krepitev oziroma višanje stopnje zaposlenosti in eh, bolj večjo odprtost trgov dela. Lahko torej pričakujemo novo strategijo ali programa, ki bodo olajšali dostop do trga dela za mlade. Tukaj imam predvsem v mislih eh, mlade družine, ki morajo čutiti določeno varnost, da lahko spremenijo model 2 plus 1 v model 2 plus 2 in več. Imamo program 50, plus, ki spodbuja uh, delno aktivno prebivalstvo po 50 letom. Kaj pa mladi? Govorili ste o posledicah eh, ekonomsko migracije. Večinoma so eh, mladi tisti, ki za to odločajo in morda bi morali v naših državah spremeti inštrumente, ki bodo že danes spodbujali mlade, da se ne bodo uh, Eh, ljudje, mladi ljudje odločali za ekonomsko migracijo po Evropi, ampak da ostanejo v svojih državah in tam poiščejo delo. Kajti ravno mlada generacija, gospod komisar, je tista, ki bo plačevala eh, za naše napake danes, za našo krizo, ki jo doživljamo danes. Ali ni morda čas, da se začnemo, da začnemo skrbeti za mlado generacijo in da na ta način poskrbimo tudi za uh, več prebivalstva v Evropi. Gospod komisar. E, e abre la puerta. No, očitno je, da ko začneš razmišljati o, raz, o prihodnosti, vse te teme, ki se odpirajo, eh, javna, javne finance, socialna varnost, eh, pokojninski sistemi in tako dalje. Vse to je zelo zanimivo, teme so široke in zelo težko je vse to obravnavati v enem dnevu, na enem sestanku, v enem poročilu, ampak eh, To so zadeve, o katerih bomo nedvomno ponovno govorili v tem eh, odboru, pa tudi v komisiji, v drugih odborih v parlamentu in še marsikje. No, kar eh, zadeva um, nujne politike oziroma izredne situacije, pravzaprav um, že zdaj izvajamo politiko izrednih odzivov na krizo, kajti. Eh, noben eh, ekonomski sistem ne bi mogel predvideti oziroma prenesti eh, brez težav tega, čemu smo priča sedaj. In vemo, da je naš gospodarski sistem resno ogrožen. Ravno tako smo izredni situaciji, kar zadeva monetarno politiko. Ni normalno, da imamo tako nizke obrestne mere. In če si pogledamo vzroke za to krizo, je del vzrokov tudi slaba ocena tvegan na finančnih trgih. Del vzrokov je tudi tveganje oziroma pripravljenost na nosna tveganje, ki je bila bistveno više, kot pa bi bilo razumno. In eh, kljub temu še nimamo jamstva, da eh, lahko računamo na stabilno oživitev gospodarstva. Eh, pričali smo nekakšni eskalaciji eh, ponovne oživitve in počasi, ampak eh, nedvomno smo v zadnjih mesecih priča pozitivni rasti in v prihodnjih mesecih se bodo števila gospodarstva še bolj pomogla, ampak veliko dela je še pred nami in posem se strinjam z vami, da se moramo lotiti težav. Kljub temu, da se je rast obrnila eh, v plus, imamo še vedno brezposelnost, predvsem eh, strukturno brezposelnost in eh, na te zadeve se je potrebno odzvati. Oblikovati moramo pogumne, ambiciozne politike. Trenutno pa smo soočeni s situacijo, ko uh, izvajamo določene eh, gospodarske in socialne politike, ki niso običajne in ki jih ne moremo na dolgi rok vzdrževati. Posem se strinjam s tem, kar je povedal gospod Cerkas in že kar nekaj let se poznava, eh, kakovost, eh, kakovostno zaposlovanje. Eh, preoblikovati moramo svoje gospodarstva iz eh, nizkotehnoloških v visoko produktivna gospodarstva z visoko sposobljeno delovno silo. Eh, sicer nam ne bo uspelo doseči visoke zaposlenosti. To potrebujemo tako za voljo stabilnosti, kot tudi za to, da eh, bomo sposobni v prihodnje napredovati in uresničevati eh, zahteve naših zaposlenih. Potrebujemo torej zdravo gospodarsko politiko, zato da bomo dosegli kakovostno zaposlovanje vsi sistemi seveda niso sposobni ustvarjati kakovostnega zaposlovanja, vendar pa brez tovrstnega zaposlovanja ni zdravega gospodarstva. Vendarle v Evropi v času krize imamo določene samodejne eh, sprožilce, vendar pa eh, moramo biti previdni in eh, se prepričati, da dejansko smo v eh, ciklu stabilne rasti. Seveda moramo govoriti tudi o davkih in eh, razprave v določenih državah so se že začele, ponekod govorijo o davku na oglik, druge govorijo o povišanju davku, kar je seveda predmet kritike z vrsto pozicije, ampak nedvomno, V tem vidimo od, enega od možnih vzvodov. Eh, vsekakor pa moramo zagotoviti, da bomo v prihodnje imeli javne dohodke, ki bodo oblikovani na tak način, da bodo nadomestili določene dele sistema, na katere smo lahko računali v preteklosti. Eh, kolegici eh, lahko povem samo, da je ECOFIN pač ECOFIN. Eh, uspelo nam je premostiti zadnje ovire za vstop v veljavo eh, Lizbonske pogodbe. Ampak vendarle so pred nami številne odločitve, ki bodo potrebovale soglasje v ekofinu in te odločitve so zelo težavne. To opažamo na vsakem zasedanju ekofine in to je pač tista realnost, s katero se trenutno soočamo, ampak vendarle je to razprava, eh, ki sem prepričan, da bo postala zanimivejša, bolj pomembna, eh, da bo, se bo porajalo veliko zanimivih idej in da bomo tudi veliko bolje izmenjevali mnenja kot pred krizo. Eh, kar zadeva brezposelnost mladih. No, v 30 minutah bom težko uh, napovedal karkoli, kar bo izboljšalo eh, to področje, ampak mislim, da bo zaposlenost mladih boljša, če bodo mladi lahko računali na boljše izobraževanje, če povem na kratko. Hvala lepa za to res zanimivo razpravo. Vsekor bi potrebovali več časa, če bi želeli vsem poglobljeno razpravljati, ampak že Ta razprava in vaša pojasnila so bila zelo eh, koristna. Hvala tolmačem za njihovo pomoč. Jutri začnemo ob 9. uri in 30 minut in ne ob 9. Eh, sestanek pa bo vodila kolegica Lenne. Vsem še prijeten večer in eh, še enkrat se oprečujem tistim trem kolegom, ki niso mogli sodelovati v razpravi. Mislim, da razumete.